Okay, colleagues, can I bring the meeting? Eh, kolegice in kolegi, prosim za malo pozornosti. Sprva je pred nami osnutek dnevnega reda. Ali lahko smatram, da smo jo sprejeli in s tem opravimo prvo točko? Dobro, potem pojdimo na potrditev zapisnika zadnjega zadnje seje. Tudi to smo sprejeli, najlepše hvala. In potem je naslednja točka, pravzaprav dve točki. In sicer minimalna raven izobraževanja pomorščakov ter uh, pregled amandmajev glede tega poročila. Naj še enkrat izpostavim, da. Uh, predlog direktive je, da v evropsko zakonodajo prenesemo najnovejše spremembe eh, konvencije o standardih za usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov. V o, okviru eh, IMO eh, konference v Manili je bila ta konvencija spremenjena. 2011 e, in komisija se strinja z vsem razen z tistimi deli, ki se nanašajo na evropske postopke. Glavni cilj je seveda okrepiti eh, določbo o izobraževanju in ocenjevanju, eh, izdajanju sprečevalo usposobljenosti ter za preprečevanje goljufi, pa tudi posodabljanje standardov o zdravstvenem stanju delovni sposobnosti in zlorabi alkohola. Nove zahteve. Uh, bodo se kmalo vključile v Evropsko unijo zaradi uh, ustreznega dogovora z svetom. Sama konvencija je pa stopila v veljavo 1. januarja 2012 in eh, mi naj bi sprejeli spremembe direktive junija. Tukaj bi vas pozval, kolegice in kolegi, kot sem rekel, gre za prenos določb uh, iz uh, okvirja IMO uh, IMO in države članice so pogodbenice v uh, IMO in kot take so to konvencijo že podpisale. Sam sem se kot poročevalec prizadeval, da bi tisto, kar smo eh, se dogovorili v okviru konvencije, eh, ni slabše od naših določb v Evropski uniji Če pa je temu že bilo tako, potem eh, bomo ohranili obstoječa evropska pravila. Ta eh, prenos sprememb iz Manile, kot sem rekel, konvencija je začela veljati 1. januarja 2012, je sedaj nujen. Mislim, da ni eh, nobene potrebe, da bi po nepotrebnem zavlačevali za sprejemom teh eh, sprememb in zato upam, da bomo dosegli dogovor še pod danskim predsedstvom. Naj povzamem nekatere amadmaje. Načeloma je v celoti je bilo podanih 26 predlogov sprememb na predlog komisije, Po razpravi nekatere amantmaje so umaknili, 20 pa jih ne bo danih na glasovanje, ker so popolnoma jezikovne narave, tehnične narave eh, ali pa so vsi v bistvu med seboj enaki. 29 amantmajev ali predlogov sprememb predlaga odbor za zaposlovanje, ki je pripravil svoje mnenje. Sam sem uložil 40 amadmajev, mnogi se nanašajo na boljšo formulacijo zakonodajnega besedila z ciljem večje jasnosti. Vsebinske spremembe pa se nanašajo na prenos statističnih podatkov iz držav članic o eh, sami eh, pomorš, pomorskih poklicih, to seveda v skladu z zahtevami Unije. In odbor za, eh, za poslovanje je pripravil eh, tudi svoje predloge na isto temo. Še posebej sem hvaležen gospe Vlastovi za pripravo 47., 56., 58., 62. in drugih amadmajev. Kolikor eh, vem, so ti sporni za dogovor z svetom. V vsakem primeru ali gospod Kumcakos eh, pri, eh, kot naprimer pri 39. od mm, predlogu omenja usposabljanje za boj proti piratstvu v smislu konvencije iz leta 2006, kar se seveda vključuje tudi v mojem odmah 45. Gospa eh, Vlastov je, bo predložila tudi ustno, eh, pre, ustni predlog spremembe glede jezikovnih zahtev 50. Eh, amadma, kjer se zahteva ukinitev sklicevanja na, angliško, na angliški jezik. Ne podpiram samih predlogov gospoda tu, eh, spremem gospoda Tusasisa, ker se eh, enostavno, eh, ker gredo dlje od same konvencije STCV in tudi eh, evropske zakonodaje. Ali konvencija eh, STCV ali evropska eh, zakonodaja mora veljati. In, eh, Podpiram tudi uvodne določbe, eh, čeprav se mi ne zdi to primerno. Ne smemo pozabiti, da gre za zakonodajno besedilo in ne za poročilo na lasno pobudo. Ravno tako ne podpiram mnoge uvodne izjave na tej osnovi, ki jih je podal, kajti niso relevantne za ta zakonodajni eh, akt in sicer ne gre za eh, razširitev. Eh, Eh, pravil za vse pomoršake, ampak le tiste, ki se predvsem ukvarjajo za varnostjo in stražarje. Um, to je za razliko od konvencije iz leta 2006, ki velja za vso posadko, ki bo eh, počasi začela veljati šele po ratifikaciji držav članic. In eh, podpiram kompromisno formulacijo, ki sem jo dogovoril z odgovorom odborom za zaposlovanje glede minimalnega časa počitka. To pomeni povezavo mojega amadmaja 3 in eh, od amadmaja odbora Empel številka 2. Upam, da bomo dosegli kompromis pred jutrišnjim glasovanjem. Gre za jasno opredelitev, da se vključi ustrezno uh, sklicevanje na uh, čas, uh, pravila v Evropski uniji za čas za počitek in uh, kolektivne pogodbe, pa tudi v povezavi z spremembami iz, konvencije iz Manile. Toliko uvodoma. Naj še izpostavim glavni namen našega dela je, da uskladimo konvencijo iz Manile IMO z evropsko zakonodajo, da vključimo to v evropsko zakonodajo in da, eh, če je evropska zakonodaja naprednejša od, naše, eh, te, od te konvencije, potem bomo spoštevali evropsko zakonodajo. In vse ostalo je zunaj um, našega delokroga in eh, vsi amadmaji, ki gredo čez ta limit, uh, je nekaj, kar sam nisem podprl. Sedaj bi pa dal besedo gospodu Kunu v imenu gospoda Komucakosa, ampak predno dam besedo. Naj se še zahvalim za vso pomoč eh, poročevalcem v senci, ne samo gospodu Komocakosu, torej še enkrat hvala. Sedaj pa gospod Kun. Hvala, gospod predsednik. Hvala tudi za poročilo. Mislim, da ste ga zelo dobro pripravili in v imenu našega kolega Komucakosa lahko povem samo to da se pri mnogih stvarih popolnoma strinjamo, predvsem v zvezi s tem, da mi kot Evropska unija moramo poskrbeti za to, da ne bomo zaostajali za določbami mednarodne pomorske organizacije in konvencije STCV. Še zlasti, kar zadeva tehnično izobraževanje se moramo posvetiti temu, potem so tukaj nautični patenti, tehnični patenti. In menimo, da moramo za izobraževanje imeti enake pogoje v vseh državah članicah. Prav tako je pomembno, da bodo spričevala, ki se izdajajo, povsod enaka. Spričevala, licence, morajo biti izdani analogno. To pomeni vse tisto, kar se nanaša na varnost, safety and security v angleščini. Torej vse tisto, kar zadeva varnost ladje, pomorščake, potnike. Vemo, da smo imeli hude nesreče. Vse tisto, kar izboljšuje to varnost, podpiramo. Prav tako podpiramo tudi tiste predloge, ki gredo v to smer, da ne bomo zaostajali za poročilom iz Manile, to je vsem jasno. Tisto pa, kar gre dlje od tega, predstavlja zapletenost situacijo, ki jo je Brian Simpson že omenil. V organizaciji IMO so vse države članice ločeno, Evropska unija ni članica, kar pomeni, da je tu potrebno pač izpolniti določene zahteve. Usposabljanje proti piratom mislim, da ni politična izjava, če si pogledamo zadnje dogodke, ampak dejansko gre za prisotnost piratov, če si pogledamo afriški rok. Mi imamo našo misijo Atlanta in ta mora ustrajati in v tej zvezi moramo tudi poskrbeti za ustrezno sposobljenost. To so bile tiste glavne točke, ki sem jih hotel omeniti v imenu gospoda Komocacisa. Mislim pa, da bomo skupaj s komisijo poiskali dobro rešitev. Še enkrat, hvala lepa poročevalcu Simpsonu. Najlepše hvala, zdaj pa imenu zelenih, uh, gospod Taylor. Gospa uh, Bilbao, vi boste jim govorili v imenu nekoga drugega. Gospa Bilbao, potem jim bomo dali prvi besedo. Izvolite. Muchas gracias, presidente, también por su intuición. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospod Ođija, moj kolega, mi je povedal, da danes ne more prisostovati tej seji in me zaprosil, da spregovorim o njegovem imenu. Naj se vam zahvalim za vse opravljeno delo. Uh, ki ste ga uložili pri tem predlogu za eh, poročila za izobraževanje pomorščakov. Zelo pomembno je, da eh, pomorščaki opravijo vse potrebno usposabljanje za to, da lahko opravijo svoje naloge na krovu. In tukaj gre za prenovitev eh, direktive, ki že obstaja na tem področju, pa istočasno tudi za spremembo evropske zakonodaje zaradi eh, zahtev. Eh, v konvenciji o izobraževanju pomorščakov, ki jo je sprejela Mednarodna pomorska organizacija. In tukaj ne gre za sprejemanje drugih sprememb. Eh, amandmaji bistveno izboljšujejo zakonodajni predlog in še posebej želim izpostaviti pomen tega, da, so, da se zbirajo osebni podatki o pomorščakih in da je naloga držav članic, da te podatki ostanejo anonimni, če se že objavljajo. Po drugi strani pa morajo biti dani na voljo javnosti za potrebe transparentnosti. Uh, moramo obravnavati poklic pomorščakov statistično na evropski ravni, tako da bolje razumemo zaposlenost v tej panogi. Izjeme pa se nanašajo na čas počitka, ne le v izjemnih situacijah, ampak tudi v uh, eh, vsakodanjih uh, eh, opravilih na krovu ladi. In eh, glede na to, kar smo pred kratkim videli pri ladjah Costa Concordia in Costa Allegra, je to še posebej eh, pomembno. Torej, vsi člani posnatke morajo imeti priložnost spočiti se in tukaj eh, so sprejemljivi spre, odstopanja od direktive o delovnem času. In vse to mora biti. Uh, vključeno, eh, kot je to eh, določeno v direktivi 73 iz leta 99. Harmonizacija mora biti zagotovljena. In po našem mnenju z spremembami je poročilo zelo sprejemljivo in hvala za upravljeno delo. Hvala, gospod Taylor. Sedaj pa vaših pet minut. Ja. Hvala, gospod predsednik. Eh, hvala za delo, ki ste ga upravili na tem dokumentu. Kot ste rekli, gre za prenos ali transpozicijo eh, konvencije iz Manile v evropsko zakonodajo. In nameravamo slediti priporočilom poročevalca. Eh, ob določeni Amadmaji izpostavljajo uh, določene probleme, vendar pa ne moremo sprejemati vsebinskih sprememb. Uh, čeprav so nekateri amadmaji dobrodošli, tako naprimer predlogi uh, glede določil o izboljšanju varnosti podatkov. Toliko z moje strani. Hvala, gospod Vandaven. Voorzitter, dank. Eh, complimenten voor uw aanpak. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik, in hvala za vaš pristop. Čestitam za to. V tem eh, parlamentu je vse mm, kritično, če se povezujemo z mednarodno pomorsko organizacijo. Za, napra, za nas pravijo, da smo prepočasni, da ne delamo dovolj, ampak v zadnjih letih smo naredili veliko postavili eh, so nam eh, zelo eh, hude zahteve, naprimer, ko je šlo za gorivo, pa tudi sedaj za izobraževanje pomorščakov. In zato je edino prav, da smo to natančno preučili. Podpiramo pristop IMO, ko gre predvsem za izobraževanje, za boj proti piratom. Eh, veliko sem o tem poročal v tem parlamentu, o piratstvu namreč in to sredo bomo na to temo v parlamentu glasovali o resoluciji. Zelo pomembno je, da se pomorščaki zavedajo različnih nevarnosti piratstva, ki obstajajo. Hvala lepa. Gospod eh, Karamicos iz komisije ima besedo. And, uh... Najlepše hvala. Hvala vsem članom parlamenta, ki so ogromno prispevali k predvsej formulaciji tega besedila. Le nekaj kratkih pripomb z moje strani. Kot veste, eh, to besedilo moramo čim prej sprejeti, kaj te konvencije iz Manile je že v veljavi prilagoditi moramo našo zakonodajo čim prej. Večino vaših predlogov glede jezika in eh, varnosti eh, za, v zvezi s potniki ter proti piratstvom podpiramo. Uh, po drugi strani pa mislim, da se moramo držati vsebine in jezika um, same konvencije, pa tudi direktive o delovnem času. Ne moremo iti dlje od tega ali širše od tega, kot se to dogaja v mnogih amadmajih in zato uh, so leti za nas nesprejemljivi eh, prinašajo kar veliko zmede in kljub njihovim dobrim nameri ne sodijo v ta okvir. Čisto na kratko, glede nekaterih amadmajev, nekateri eh, 23, 24 in 25 se mi zdijo inteligentni in jasni amadmajali predlogi sprememb in ravno tako eh, moramo eh, vendarle se čim bolj držati formulacij iz eh, konvencije, torej v tem smislu jih je treba nekoliko prirediti. Potem pa obstaja določeno število amandmajev, eh, ne le od 39 eh, do 42, niti tisti samo od 52 do 56, niti od 64 do 67, ki so pravzaprav v nasprotju z direktivo o delovnih časih in zaradi tega niso sprejemljivi. Mislim, da jih je večino vložil gospod Tusas ali pa m, mm, obstajajo še kateri um, ki so napisani v tem smislu, ne vem, sekretarjat mora še to pogledati. Potem imamo tukaj eh, amadmaje glede eh, zaščite podatkov za potrebe statistik, nekatere izjeme, ko gre za um, črpanje nafte, in podobno. Ampak glede vsega tega bi rekel, da predstavljajo prispevek k izboljšanju besedila in jih sprejemamo. Um. Hvala, gospod eh, Kanamicos, najlepša hvala. Jutri v bistvu o tem glasujemo. In potem na plenarnem zasedanju naj bi bilo to na dnevnem redu, upam, septembra. Poročevalcem v senci pa in drugim pa povem, da je moj namen doseči eh, še en trialog junija. Eh, takrat, ko bomo imeli eh, sejo odbora za transport, to bo med časom zakosilo, zato se opravičujem, upam pa, da, bo, ne bomo, da bomo to še vedno pod danskim predsedstvom. Prosim, bodite prisotni, ko bo do tega prišlo. Najlepše hvala. Ja, seveda, danes sem rekel, da morajo plačati za to kosilo. Dobro, naslednja točka uh, dnevnega reda je poročilo o um, odbora za, notranje, za uh, notranji trg. 20 uh, glavnih pomislekov evropskih državljanov in podjetij v zvezi z delovanjem enotnega trga. Uh, tem se sedaj pogovarjamo. Odbor IMKO nam je to poslal. Še zlasti eh, dva vidika naj bi si ogledali kot odbor za transport. 22 amandmajev je bilo vloženih vsega skupaj um, noben ni posebno kontroverzen ali problematičen in zaradi tega mislim, da lahko podpremo veliko večino. Gre predvsem za dve zadevi in sicer registracijo uh, avtomobilov in pravice potnikov in to je tisto, moram, kjer moramo mi. Uh, ukrepati, o, olajšati namreč čezmejno uh, registracijo avtomobilov. Eh, še zlasti zaradi tega, ker je eh, kar veliko formalnosti, ki so precej drage, eh, ko gre za registracijo avtomobila, preselitve iz ene države v drugo. In drugo, boljše je treba izvajati pravice potnikov po celi Evropski uniji in omogočiti usklajenost z novimi uh, komercialnimi praksami, kot so naprimer nove um, pravice v multimodalnem uh, potovanju, uh, odstranjanje uvir za potovanje ljudmi z invalidnostmi in tako dalje. Kar se tiče registracije. V drugih državah članicah seveda sem zato, da se zmanjšajo stroški pri preregistraciji in da države članice spremejo nek skupni pristop. To je drugi in dvanajsti amadma. Rano tako podpiram amadmaje Sabišavsa, ki izpostavljajo uh, pomen obravnave problemov ukradenih. Uh, vozil, amadma uh, eh, 1 in 2. Nisem pa za uh, skupni registracijski dokument, to je šesti amadma, ali pa za uh, harmonizacijo registracijskih postopkov uh, sedmi amadma gospetikov. Ne strinjam se, oziroma zdi se mi, da to ni najboljši način soočanja s, s problemi pri registraciji vozil v drugi državi članici. Eh, kaj je predlagala komisija? Eh, ugotovimo lahko, da ravno kar je predlagala zmanjševanje bremena za državljanem, zato, tako da je zmanjšala zahteva po številu dokumentov za registracijo in eh, zahtevala uh, koordinacijo med nacionalnimi regulatori. Zelo me pa zanima, kaj pravzaprav odbor o tem meni. Kar se tiče uh, tehničnih pregledov podi, uh, eh, vozil, tukaj uh, se strinjam, da moramo imeti standarde za testiranje vozil. Uh, med sabo bolj usklajene. To se uh, vključuje v 13. in 14. amadma, zato me pa istočasno zanima, ali komisija ima glede tega kakšno pomembno mnenje. Eh, potem pa še deveti amadma, ki se ravno tako nanaša na eh, direktivo o, o eh, tehničnih eh, testih. Eh, oziroma tehničnih predledih. Eh, Gospod, ki je vložila amadma, prosim, da mi bolj natančno razloži, kaj je dejansko s tem mislila, ali je se je nekaj izgubilo v prevodu. V angliščini namreč to ni povsem jasno. Pri drugih amadmajih ne vidim nobenega problema, stvari se mi zdijo torej, sprejemljive. 15., 16., 17. in 20. ravno tako se strinjam za tretjim amadmajem glede um, Eh, stečaja letalskih družb, pa tudi amadmajo, ki govorijo o eh, boljši čezmejnem usklajevanju. Naj samo še enkrat ponovim, od komisije bi rad slišal, kako eh, vidi to ta sistem za preregistracijo vozil, ki se sedaj na novo predlaga. Zanimajo me tudi vaše mnenja, ne samo mnenja komisije, eh, glede eh, harmonizacije eh, registracijskih postopkov. Glede tega dajem sprva besedo gospodu Bahu. Ja, Hvala lepa, gospod predsednik. Opravičujem se za rahlo zamudo. Glede tega poročila vam želim najprej čestitati in se zahvaliti za veliko vloženega dela. Omenili ste kar nekaj točk in sicer najprej, kar zadeva pravice potnikov. Pri pravicah potnikov se mi zdi, da da imamo večkrat priložnost, da se pogovarjamo o tem, kajti imamo tudi poročilo na lastno pobudo, ki ga pripravljam. Mislim, da kar zadeva izvajanje že obstoječih pravic, mislim, da to izvajanje ni dobro. Govorimo o boljši informiranosti, vendar pa menimo, da si ne smemo prizadevati za harmonizacijo, pač pa za skupno podlago temeljnih pravic. Večkrat to že bilo poudarjeno, obstajajo pa določene nejasnosti, torej potrebujemo neko skupno podlago, potem pa je treba upoštevati tudi specifike posameznih eh, jurisdikcij. Mislim, da je kaj konkretnega treba narediti Na področju nesolventnosti parlament je resolucijo sprejel že leta 2009, kljub temu pa potniki še vedno niso dovolj zaščiteni, kot smo videli v nekaterih primerjih v zadnjih nekaj mesecih. Kar pa zadeva dovoljenja za tovorna vozila. Komisija je aprila dosegla določen napredek, komisar Tajani je že dal predlog ki se nanaša na preveliko upravno breme. Menim, da je to dobra podlaga. Naši predlogi gredo tudi v to smer in sicer zmanjšanje stroškov in upravnega bremena. To je treba nujno zmanjšati skupnimi močmi. Vprašanje, ki ste ga omenili in sicer gre za tehnične preglede, tudi to je vprašanje, o katerem se moramo pogovoriti na evropski ravni. Moje vprašanje za komisijo je tu, ali naj bi skupno priznavanje veljalo na evropski ravni. Po mojem mnenju bi to bilo zaželeno. In potem naj omenim še posvetovanje komisije v zvezi s težavami, ki jih imajo nacionalni organi, ko želijo stopiti v stik s kolegi v drugih državah. tukaj. Naj omenim idejo skupne podatkovne baze in tudi boljše izmenjave informacij. To se mi zdi nujno podariti. Konkretno pa, kar zadeva amandmaje, imam vprašanje za kolegico Saviza in sicer v zvezi z predlogom spremembe številka 5 in 9. Morda bi nam lahko še enkrat razložila svoje stališče s tem v zvezi. Nasplošno pa lahko povem, da ljudska stranka izraža svoje zadovoljstvo s poročilom. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Teller. Hvala lepa, predsednik. Gospod Kramer, sicer ga tukaj ni, ampak me je prosil, da povem kako vesel bil, ko je slišal, da boste podprli enajsti predlog spremembe glede interoperabilnosti. Torej, če želimo najti kakšen sklop stvari, ki jih želimo podpreti, je to gotovo tisto, kar se nanaša na pravice potnikov. Tretji in pa šestnasti predlog spremembe ste nam še posebno všeč. S tem želimo zaščititi potnike v primeru nesolventnosti letalske družbe. Swiss Airlines, na primer, je um, že skoraj da v zadnjih vzdihljajih na robu stečaja. Pa še dodatne pristojbine. Tudi to je bil pomemben del mojega poročila glede prenove uredbe 261. Potem diskriminacija med različnimi načini prevoza. Je bila prav tako stvar, ki nam je bila zelo pri srcu. Potem pa um, 19. amadma glede dostopa um, invalidov in pa ljudi z omejeno mobilnostjo do takšnih um, storitev. Hvala lepa, gospod Foster, ICR. Hvala lepa, predsednik. No, to poročilo je bilo sicer kratko, ampak kar kočljivo. Dve področje tukaj sta zelo različni in moram reči, da se strinjam z večino tistega, kar ste prepovedali. Zelo lepo ste vse predstavili. Najprej glede pravice potnikov. Meni se zdi logično, da bomo imeli neka jasna pravila, ki smo jih oblikovali dolga leta za vse načine prevoza. To je vendar vprašanje notranjega trga. V imenu tega odbora pa želimo predvsem poskrbiti za to, da bodo potniki imeli možnost, da um, spremenijo način prevoza, naprimer tudi glede um, kupovanja vozovnic, moramo to um, ponostaviti. To se potem nanaša tudi na podjetje, ki se s tem ukvarja. Potem um, še glede stečajev um, letalskih družb. Um, tukaj moramo izpostavljati to, da vladni organi oziroma ostani organi, ki nadzorujo takšne letalske družbe, morajo resno vzeti svojo vlogo Kajti tako bomo, upam, da se izognili temu, da bi se potniki znašli v zelo slabem položaju. To so torej um, dve ločene zadeve, glede pravice potnikov, pa glede potem um, dodatne registracije vozil v drugi državi. Se pa strinjam s tistim, kar ste prepovedali, s tem v zvezi še posebno z madmajem kjer piše, da bomo morda imeli isti um, obrazec um, v dveh državah. Mislim, da to ni dober predlog, ne moramo iti tako zelo daleč. Glede, um, kraj avtomobilov je zelo velik posel v EU marsikdo krat avtomobile in potem um, prodajo v druge države, nekako se moramo um, zoprstaviti takšnim problemom. Um, prav tako je problem tudi to, da nekateri, na primer, svoje države gredo v drugo državo in potem um, morajo plačati ogromne stroške, ko morajo ponovno registrirati um, svoje vozilo v druge države, pa so morda tam samo kakšno leto ali pa dve. Torej, moramo najti kakšen bolj pameten način za reševanje teh stvari. Tisto, kar ste prepovedali, mislim, da je bilo zelo razumno in na splošno bomo podprli um, to, kar ste predlagali, oziroma vaše pročilo. Hvala. Hvala lepa. Gospod Govins, še kdo drug? Potem bi dal besedo komisiji. Gospa Sanalova, komisija malce še potrpite. Samo še malo. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa za to poročilo. Vesela sem, da smo se dovolili zlasti o tretjem predlogu spremembe, kjer je govora o zaščiti pravic potnikov v primeru nesolventnosti letalske družbe. Od leta 2000 se že zauzemamo za uveljavljanje takšnih pravic. Naš odbor to zanesljivo želi izboljšati. To smo sedaj dosegli. Hvala lepa vsem za podporo. Gospod Volinski, sedaj pa imate vi priložnost, da se izkažete. Hvala lepa, gospod predsednik, člani odbora. Hvala lepa za opravljeno delo in pa za predloge sprememb na prošlje gospe Bastos. V imku smo že predstavili svoje mnenje, povedali smo, da je ta predlog za nas zelo pomemben. Sedaj imamo 20. obletnico notranjega trga in marsika moramo še narediti za to, da bomo um, rešili nekatere težave, ki še ostajo. Komisija se zaveda vseh težav, ki še ostajo. Nekatere ukrepe smo že pripravili ali pa so še v pripravi. Na nekaterih stvarih pa še delamo. Pri pripravi tega poročila je sodelovalo okoli 13 generalnih direktorjev v komisiji. Um, um, GD za trg, je vodil to sodelovanje. Ampak nažalost moram reči, da se še nismo mogli odzvati um, na um, vse um, predloge sprememb sami, zato smo sodelovali z nekaterimi drugimi generalnimi direkcijami, um, naprimer MUVE in pa um, za promet. Glede nekaterih um, točk bomo poslali pisne komentarje na eh, nekateri se še nismo mogli odzvati, torej bomo to poslali poznaje. Zaenkrat pa hvala lepa za vse predloge in mislim, da um, ste šli s svojim poročilom v pravo smer komisija um, ehm, in vesela, da ste to pripravili. Hvala lepa, gospod Golinski. No, če boste to poslali v pisni obliki poznaje, to nam ne bo ravno koristilo, kajti jutri bomo že glasovali. No, torej, boste morali zaupati tistemu, kar bomo mi pripravili kot poročilo potem pa še glede prvega in pa tretjega amadmaja. Um, to so predlogi strani gospe Savisas. Naj se navežem na tisto, kar je povedala gospa Foster. To je delen odgovor na to vprašanje. Glede, če, na primer, govorimo o um, čezmejni um, kraji avtomobila, torej da nekdo, na primer, nekje um, ukradel avtomobil, ga potem prodal v drugo državo in se potem v tretji državi registrira, je to seveda problem in to moramo rešiti s temi predlogi sprememb, smo poskušali um, izpostaviti te probleme. Tukaj ne bomo primorali uh, držav članic, da nekaj storijo glede tega, ampak smo pa opozorili države članice, da moramo um, zagotoviti to, da um, ponovna registracija um, ukradenih vozil ne more biti um, tako nastajen postopek kot sedaj. To moramo bolje preprečiti. To moramo povedati tudi v poročilu, kajti to je res zelo obsežna težava v Evropi. Potem pa še tretji predlog spremembe. Oziroma, ne tretji, peti predlog spremembe je to. To se navezuje na isto filozofijo. Namreč pozvali smo komisijo, da izboljša vrednost um, uskladenih certifikatov za registracijo, tako da bi zmanjšali tveganje ukradenih, tveganje registracije ukradenih vozil z ponarejenimi um, potrdili. To je bolj kot poziv, um, ne vem, kaj boste sicer naredili, ampak to je bolj kot poziv za komisijo. Jutri bomo glasovali, kot veste odboru IMKO, pa bodo glasovali junija, se mi zdi. Hvala lepa vsem poročevalcem v Senci za komentarje in za pomoč bomo to torej, posedvali IMKO in v IMKO bodo potem še um, uskladili naše predloge s predloge vseh drugih uh, pristojnih um, odborov. Hvala lepa vsem. No, dve točki smo kar hitro prileteli. No in sedaj je težava v tem, da bomo um, naslednjo točko nas pridušili čez kakšno uro. Zato predlagam, da se vzamemo odmor za kavo. No, pol petih, pol petih najbolje, da ponovno začnemo. Takrat bo že vsi tu. Komisija, kaj pa vas, sodelavec, bo lahko sem prišel pol petih? No, je že tu. Boste tudi vi šli na kavo? Vsi to naredili? No, predel, ne ob 4.15. Ob 4.15 upam, da bodo tudi poročevalci v senci že tukaj. Torej, bomo naredili odmor do 4.15 minut.

Okay, colleagues, bring the meeting back to order again. Kolegice in kolegi, bomo ponovno začeli. Naslednja točka na dnevnem redu je tahograf v cestnem prometu in spremembe uredbe. Pričakuje gospod Tikal. Govori bomo o predlogu sprememb. Kar veliko jih je, o katerih bomo morali govoriti. Torej, gospa Silvia Ticau. Am mulțumit colegilor care au depus amendamente. Hvala lepa. Najprej bi se rada zahvaljala vsem kolegicam in kolegom, ki so vložili predloge sprememb. Prav tako se zahvaljujem vsem iz odbora, vsem svetovalcem za podporo in pomoč. Prav tako bi se rada zahvaljala Evropski komisiji za odlično sodelovanje pri tem dokumentu. vsega skupaj. Imamo okoli 340 predlogov sprememb. Mislim, da smo z večino predlogov sprememb izboljšali besedilo. Prav zato bo treba zelo poglobljeno pročiti vse predloge sprememb. Večina predlogov je zelo koristnih. Bom predstavljal nekaj predlogov sprememb, ne, eni se nanašajo na cilje tega poročila. To pa je, da bomo uvedli obvezno uporabo tahografov. No, nekateri kolegi pa so nekoliko zamešali cilje in pa področju uporabe tega poročila, moram reči. Zato bo treba bolje um, razporediti te predloge sprememb in nekatere črtati. Potem z nekaterimi drugimi predlogi sprememb um, zahtevamo to, da bomo tahografe uporabljali za vsa vozila. Potem imamo tukaj predlog spremembe gospoda Groša, ki pravi, da naj bi do leta 2020 imeli situacijo, kjer vsa vozila, ki vozijo čez meje, bodo opremljena z novo generacijo digitalnih tahografov. Potem gospod Taksas, ta je vložil predlog spremembe, s katerim želi črtati možnost, eh, ki ima zaenkrat države članice, da uvedejo tahografi na nacionalni ravni. Potem nekateri drugi predlogi spremembe pa gredo v smer, da bi uvedli nekatere nove izjeme in odstopanja. ta odstopanja bi veljala za vozila, ki vozijo um, do 150 um, km od um, pisarne oziroma um, skladišča, kjer prevzamejo blago. To velja za področja, poklice, ki so namenjeni k prevozu opreme z enega mesta na drugo mesto. Kot rečeno, predlog sprememb je zelo veliko, treba bo um, opraviti analizo na dva načina. Prvič je treba gotoviti, um, kakšno področje uporabe tega poročila, potem drugič pa, kje veljajo odstopanja. Sedaj pa nova generacija digitalnih tahografov, to so pametni tahografi, kot jim rečemo. Tukaj so nekateri kolegi predložili predlog spremem, s katerimi želijo poskrbeti za to, da bo celoten protokol, ki se obravlja za prenos podatkov preko digitalnih um, tahografov, javno dostopen. Nekateri predlogovi sprememb se nanašajo tudi na uh, geolokalizacijo in pa evidenco glede lokalizacije vozil. Tukaj predlagam kompromis, da bomo na začetku in na koncu um, vsake vožnje pripravili takšno evidenco um, lokalizacije. Z nekaterimi predlogi sprememb se predlaga to, da bi samo pri brezplačnih storitvah uporabili um, storitve GNSS-ja, tako da ne bi preveč povečali stroškov za nekatera podjetja. Nekateri kolegi so predlagali, da oprema za komunikacijo nadaljavo um, bo dostopna v 24, 36 oziroma 48 mesecih. Tukaj smo se pogovarjali um, ehm, z poročevalci v Senci. To so bili zelo koristni sestanki in ugotovili smo, da potrebujemo kompromis, ki bo omogočil komisiji, da um, um, ima dve leti za uveljavljanje tehničnih predpisov in ko bo ti tehnični predpisi na voljo, bo imela industrija še dve leti za to, da. Um, pripravil so potrebno opremo oziroma da jo izdela. Vsega skupaj bi potrebovali štiri leta po začetku veljavnosti uredbe. Um, trg pa bo moral začeti to uredbo izvati dve leti po um, uveljaviti tehničnih predpisov. Pa še nekaj predlogov sprememb, um, ki se nanašajo na um, časovna obdobja, ki jih registrirajo tehografi. Naj omenim opredelitve. Tukaj imamo več predlogov sprememb, ki se nanašajo na um, dnevni čas dela. Gospod predsednik, bom tukaj poskušal vsem kolegicam in kolegom posredovati um, dopis um, ki se nanaša na sodbo Evropskega sodišča v zvezi z dnevnim časom vožnje. Tako bomo, upam, da pojasnili, kako je s tem, tako da ne bo kakšne zmede. In mislim, da moramo tukaj slediti priporočilom sodišča Evropskih skupnosti glede dnevnega časa vožnje. Prav tako je pomembno, da bomo znali uporabljati tudi zunanje mehanizme. Vsi ti protokoli morajo biti javno dostopni, tako da bomo tudi zagotovili spoštovane konkurence. Um, želimo se um, izogniti uh, kakršnemu koli monopolu katerega koli iz, proizvajalca tahografov. Pa še eno zelo pomembno vprašanje za parlament bi rada izpostavila. Nadzorni organi morajo pridobiti naprave, s katerimi bodo brali nove digitalne tehografije tudi nadaljavo. In pa drugič, države članice morajo ustrezno usposabljati ter certificirati vse inšpektore, ki bodo izvali nadzor cestnega prometa, tako da se upošteva tudi socialna zakonodaja, ki je uveljavljena. Sedaj je um, v besedilu komisije ta obveznost samo uh, fakultativna, torej države članice lahko pridobijo um, te nove opreme, nove generacije, ni pa to nujno. Jasno pa je tudi to, um, da ne moramo oduzeti možnosti um, podjetjem, da si pridobijo takšne um, nove um, tahografe, če to želijo. Prav tako smo se pohvalili tudi. Eh, s predstavniki pristojnih organov v različnih državah članicah, eh, s predstavniki združen, prevoznikov in drugimi organizacijami. Kaj se je skazalo? Še vedno obstajajo velike razlike pri nadzoru cestnega prometa. Marsi kje inšpektori ne znajo uporabljati um, sodobne opreme, ki jo uporabljajo kje druge. Zato potrebujemo res certificirane in usposabljanje teh inšpektorov za preverjanje um, prometa in moramo poskrbeti za to, da bodo ti inšpektori tudi prevzeli vso odgovornost. Potem pa še delavnice. Razmere v EU so med državami zelo raznolike. V nekaterih državah je mogoče. Um, uveljaviti vse te predpise um, za vsa podjetja, nekatere druge države pa so želeli ločevati med posamičnimi sektori panogami oziroma podjetje. Mislim, da moramo podpreti tiste predloge sprememb, ki uvajo strože um, predpise za, za delavnice. Bo pa treba tudi še govoriti s pročevalci v senci o tem, um, ki bi lahko našli kakšen kompromis. Sedaj pa še uvajanje vozniških kartic um, in pa kako to povezati z vozniškimi dovoljenji. Zma jih umestiti vozniška dovoljenja. Komisija je pripravila oceno učinka o tej točki, ampak komisija ni vključila tudi um, trenutnih informacijskih sistemov, kajti um, naprimer, um, stvar o tem, da je za vozniško dovoljenje naprimer pristojno notranje ministrstvo, um, za vozniško kartico pa naprimer ministrstvo za promet, torej sistemi so medsebojno različni, niso usklajeni. Vem, da um, bo imel svet težave um, s tem, ne bodo znali um, vsega uskladiti in tudi težko bo včasih um, vsa ministrstva povezati, ampak mislim, da bi to vendar lahko storili, to bi bilo izvedljivo. Zato ne bi smeli popolnoma zavrniti te zamisli integracije in usklenosti. Ne, moramo še enkrat pozvati komisijo, da pripravi nov predlog. Potem, ko bo že pripravljena nova ocena učinka o vseh fazah in vseh stroških, ki se lahko pojavijo zaradi takšne integracije, v kompromisnem predlogu sprememb bomo um, razložili kakšne minimalne določbe bi morali vključiti v takšno potencijalno bodočo oceno učinka. Nekateri druge predloge sprememb se nanašajo na čas vožnje, ki ni registriran, kako pa to um, klasificirati, potem kako bo s časom uh, počitka. Um, ali čas, ko voznik um, ne vozi, um, bo klasificiran kot čas počitka ali kot čas odmora ali kako drugače. S kolegi bomo um, poskušali pripraviti čim boljši um, kompromis. Glede uvedba digitalnih tahografov, novih tahografov je zelo pomembna zato, da bomo izboljšali varnost na cestah. ampak ne moramo um, te posodobitve upeljati za vsako ceno. Če se bodo prevozniška podjetja morala um, opremiti z vsemi temi novimi napravami, potem bo treba poskrbeti tudi za to, da bodo tudi nadzorni organi um, ustrezno usposobljeni, tako da bodo tudi nadzorni organi imeli vso potrebno opremo in pa znanje, da bodo ustrezno nadzorovali podjetja. Potem pa še um, naslednji predlog sprememb. Um, tovornjaki in um, oprema tovornjakov ter pa nova generacija tahografov za težka vozila nekateri predlogi predlagajo to, da bi um, mora biti vsa um, vozila opremljena s to novo generacijo takografov, naprimer od leta 2020 dalje. Nekateri drugi predlogi spremem pa gredo v drugo smer. In sicer podjetja, ki kršijo socialno zakonodajo, um, morajo na vsak način pridobiti te nove digitalne takografe in sicer v nekem konkretno določenem času. In ta čas se že vnaprej določi. Tukaj se bomo pogovorili z našimi kolegi, z drugimi poročevalci v senci in upam, da bomo prišli do skupnega stališča. No, to je zaenkrat vse, gospod predsednik. In seveda um, se že veselim pripomp kolegic in kolegov, se tudi zahvaljujem sekretarjatu um, odbora in pa um, vsem poročevalcem v senci ter drugim kolegom za sodelovanje. Hvala lepa, sedaj pa gospod Enes, um, EPP in drugi poročevalci v senci. Thank you very much. Hvala lepa, gospod predsednik. Mislim, da je gospa Tikava predstavlja zelo poglobljeno analizo um, tega projekta. Imeli smo že dva sestanka pročevalcev v Senci, še dva bomo imeli um, v kratkem. Red bi se rad zahvalil pročevalki za odlično pravno delo in pa za njen pristop. Res je poskušala um, uskladiti čim več kompromisnih predlogov, ker to so precej polemična vprašanja in moram reči, da um, je res uh, zelo dobro opravlja svoje delo. Omenila je področje porabe. To je včasih polemično vprašanje, kateri poslanci bi želeli, da bi vsa komercialna vozila, tudi najmanjša vozila, um, bila vključena um, v to področje uporabe, ne glede na um, težo ali pa vozilo. Um, jaz tega ne bi mogel podpreti. Um, mora biti izjeme. Zakaj? To bi zelo povečalo upravno breme in vsake prej moramo biti na koncu um, priti do um, izvedljivih predpisov. Moramo um, malce zožiti področje uporabe. Potem je tukaj še problem razdalje. Ne vem, nekje je to 50, nekje je 100, nekje je 150 km, nekje 250 km. Razdalje so različne. Um, vseh tih predlogov spremem. Seveda, vem, nekateri želijo 50 km, um, morda želijo višjo varnost, ampak um, pri času esenci smo se skozi poskušali um, razdaljo vezati tudi na področju uporabe. Torej, treba bo gotoviti, um, katera vozila bomo um, vključili v 13. člen v uredbo 561. Mislim, da bi bil razumen kompromis. Um, 100 km. Prav tako mislim, da moramo ustrajati na tem, da bodo inšpektori čim bolje usposobljeni. Ti inšpektori mora biti izobraženi in usposobljeni. Potem se bomo gotovo tudi pogovarjali, pogovarjali s svetom in moramo ustrajati na te usposobljenosti. Um, ne moramo zahtevati tega, da morajo um, naprimer um, prevozniki morali spoštovati predpise, potem inšpektori pa ne bodo usposobljeni. Potem še um, oprema države članice um, morajo um, pridobiti takšno ustresno opremo za nadzor. Ne moremo od prevoznikov um, pričakovati, da bodo pridobili vso to drago opremo, um, od držav članic pa ne. Komisija mora vse skozi ustrajati na tem, da bodo države članice um, usposabljale um, inšpektore, da bodo um, kupovale opremo in tako dalje. Gospa Tikal je že prej omenila tudi um, to, kako bi vozniške kartice vključili v vozniška dovoljenja. Tukaj mislim, da potrebujemo res širok kompromis. Um, je pa res, da moramo prej pridobiti še oceno učinka, preden um, bomo um, dorekli, kako bo s tem. Glede pri tehografih um, je treba upoštevati naprimer tudi hitrost. Um, in pa to, katere podatke bomo um, vključili v tahografe. Um, o tem se bomo morali še pokriti svetom. Uh, upam, da bomo dosegli kompromis med nami pa tudi svetom. In kot je že imela gospa Tika, um, kakšna je opredelitev um, um, delovnega obdoba. Iz junija 1994 um, imamo sodbo Evropskega sodišča in mislim, da je to čisto v redu. Ne moramo sedaj se zaprstavljati temu. Ne moramo sedaj upeljati nove opredelitve, če imamo že čisto v redu opredelitev, ki jo je. Oh, yeah um, pripravilo Evropsko sodišče. Sedaj torej um, delamo, mislim, da bomo kmalo pri končnem kompromisu in res bi se rad lepo zahvalil poročevalki Dikao za odlično delo. Hvala lepa, gospod Ben, liberalci. Hvala lepa. Izjenim pa sam sva skupaj pripravljala te pripombe. Nimamo kakšnih zelo um, polemičnih, košljivih točk z naše strani. Rad bi se zahvalil poročevalki za dobro delo. Nas predvsem moti. Um, povezovanje um, delovnih um, časov z kontrolnimi časi. Kot že omenjeno, bo težko um, doseči nek jasen kompromis. Vse ste to poskušali, ampak v trenutnem besedilu se zdi, da bi to pomenilo, da bodo um, da bo čas počitka v bistvu plačan. Glede, ko gre moja žena um, na delo um, v zdravstveno službo pri nas, um, gotovo ne dobi plačila za odmore. In bilo bi res čudno, če bi naprimer um, počitek plačevali samo v enem sektorju, drugih pa ne. To bi bilo res zelo nevarno. Prav tako mislim, da bi se lahko pojavili um, problemi. Zato, ker Um, bi se um, znižalo um, število vožen um, oziroma prevoženih kilometrov. Mislim, da bi to morali ohraniti v kontrolnem obdobju, ne pa samo v um, času vožne. Potem še delavnice. Gospa Majsner pravi, da Sedaj nekatere um, države um, želijo v svoje delavnice upeljati te tehografije. To bi še vedno morali um, ohraniti, tako kot je. Potem pa odstopanja oziroma izjeme. Torej, ja bomo imeli tukaj 50 ali pa 100 ali 150 km. Za tiste um, organizacije in podjetja, ki jim um, transport ni prva dejavnost. 150 km bi mi podprli kot eh, kompromis, potem pa povezava vozniške kartice in pa vozničkega dovoljenja. Radi bi najprej videli oceno učinka, o tem celotno oceno učinka. Ampak imamo kar velike dvome o tem predlogu vsakem primeru, eh, sploh pri nas v Združenem kraljestvu, kjer uporabljamo um, vozniško dovoljenje kot um, tudi nekakšno osebno izkaznico um, za marsikaj drugega. Zato res ne vem, če bi lahko um, to vozniško odvoljenje upravljali tudi na mesto vozniške kartice. Pa še nekaj. Dostopnost oziroma um, čas, um, kjer nobena dejavnost ni bila registrirana to še vedno mora biti čas počitka, um, oziroma odmor, ne pa čas, ko je voznik na voljo, oziroma ni na voljo. Prav tako, um, če bomo uveljavljali um, ta sistem, potem mora enak sistem veljati za vse države članice, tako da bomo vsi imeli enake pogoje. Sedaj pa gospod Lichtenberg, zeleni. Um, herzlichen Dank an die Berichterstatterin. Najprej hvala poročevalki za pripravo tega dokumenta in tudi zato, da lahko razpravljamo o možnih kompromisih. Kar zadeva mene, se mi zdi, da se tukaj pojavljajo nekatere vprašanja in sicer kontrolne naprave in tehnične novosti pri teh napravah. Menim, da bi potrebovali tehnično oceno tega, kakšen je najverjetnejši nadaljni razvoj in ali bo to možno izkoristiti za to, da bi to pripomoglo tudi kontrolnim organom. To je zelo velik problem. Zanima nas ne samo, koliko vrst teh naprav obstaja z manjšimi ali večjimi medsebojnimi razlikami, ampak zanima nas tudi, v katero smer gre tehnični razvoj. To je odločilno vprašanje, žal sama na ne morem odgovoriti. Sem pa pridobila izjemno nasprotujoče si informacije in gotovo bi kazalo to bolje proučiti. Kar pa zadeva združitev dovoljenja in kartice, mislim, da je to zelo težko izvedljivo iz vsaj dveh do treh razlogov mislim, da ni nemogoče, vendar ne bo enostavno. Kot prvo. Kontrole za kontrole so pristojna različna ministerstva in ni nujno, da je povsod recimo ministerstvo za promet vodilno. Poleg tega imamo še en problem, ki je morda do sedaj ni bil tako izpostavljen. Namreč veliko nacionalne zakonodaje bi bilo potrebno spremeniti, ker zakonodaja opredeljuje dokumente. In če bi zdaj pravzaprav združili dva različna dokumenta, bi si bilo potrebno pogledati, kakšne pravne posledice to ima v posameznih državah članicah. Mislim, da smo se tega šele pred kratkim zavedli, ko smo začeli govoriti o dokumentih. Potem pa tako imenovani retrofitting, mislim, da tu pravzaprav izgovora ni več. Vse od začetka te razprave smo videli, da je pravzaprav prišlo do mnogih predelav. Če bi želeli, se mi zdi, da bi bilo vse to, o čemer se pogovarjamo, že možno. Vse ostalo je po mojem le slab izgovor. In to moram reči, da mi je težko razumljivo. Zato bi se sama odločila in podprla tako imenovano retrofitting, zato da tega izgovora ne bo več. Kar pa zadeva radijske povezave in oddaljenost, opredelili smo definicijo radija, govora je bilo o tem, da naj bi ta radij znašal 50 km oziroma 100 km. V nekaterih državah članicah je to lahko zelo različna razdalja. To je lahko zelo dolga razdalja v nekaterih državah ali pa krajša. Države članice, ki kontrol ne jemljajo tako resno, kot menimo, da bi jih morale, za te države oziroma te države predstavljajo precejšen problem. Še dve točki in sicer vključitev hitrosti in teže. To se mi zdi zelo pomembno in sicer iz konkretnega razloga. Pri različnih razredih vozil imamo različne kategorije nevarnosti recimo vozilo te steža 50 ton lahko predstavlja drugačno nevarnost pri določeni hitrosti. Po drugi strani pa imamo manjša vozila, ki se vse bolj uporabljajo. Ne bom govorila o konkretnih težah. Tu imamo opravka z zelo različnimi, drugačnimi nevarnostmi. po eni strani se pojavljajo izjemni problemi zaradi tega, ker vozilo samo ni dovolj težko. To vpliva tudi na vedenje oziroma obnašanje vozila med vožnjo. In zato se mi zdi, da bi bilo smiselno, da ne zreduciramo vseh teh razredov samo na najtežje. In hitrost in teža bi bilo potrebno vključiti. Ko gre za varnost v prometu, obstajajo tu določeni elementi in če bi se še kaj pridružilo, potem je to lahko še dodaten razlog za nevarnost. Ponekod recimo imamo zelo veliko gostoto prometa in tam seveda lahko pride do še bistveno večjih učinkov. Dejstvo, da tega nekatere države članice nočejo je ena plat medalje, po drugi strani pa druge države, med drugimi tudi moja, to zelo podpirajo. Ravno zato, ker zaradi prometnih nesreč, zaradi nezavarovanih vozil prihaja do zelo velikih pritiskov. In kot rečeno, tudi gostota prometa je ponekod zelo velika in zato menim, da je to vsekakor treba upoštevati. Hvala lepa. Osta gospa Foster. Well, thank you, chairman. Hvala, gospod predsednik. Pri tolikšnem številu predlogov sprememb bi lahko tu sedeli celo noč, pa tega ne bom naredila. Samo par splošnih tem. Naj ponovim nekatere stvari, ki sem jih omenila, ko smo se pogovarjali o tem še pred dodatnimi predlogi sprememb. In pravzaprav govorim pravzaprav v dogovoru z gospodom Higginsom, kajti Irska in Združeno kraljestvo imajo podoben način dela. Mi smo prepričani, da v delavnicah svoje delo opravljajo ustrezno. Če države članice želijo opraviti kalibracijo kakorkoli in če je to všeč njihovim vladam, potem je to za nas v redu. Tisto pa, kar nas skrbi, so mnogi amandmaji in sicer v zvezi s področjem uporabe. Nekoliko zaskrbljujoče je. Nekateri predlogi sprememb se dotikajo vprašanj, o katerih smo že govorili. Recimo, spremljanje nadaljavo. To ni dovoljeno. Tega ne dovoljuje Evropski nadzornik za varstvo podatkov. Torej, tisti, ki so uložili tak predlog spremembe, morajo misliti tudi na to, da to ni dovoljeno. Kar pa zadeva delegirane akte, smo podpirali izvedbene, ne pa delegirane akte, kar zadeva število ur vožnje. Naj se vrnem na to, kar je povedal gospod Higgins. To je zelo zahtevna tema in tudi zelo težko je, da se ta odbor začne spuščati v to v zvezi z urami vožnje. Namreč to je bilo zelo zahtevno že od samega začetka zato moramo biti zelo previdni, preden se spustimo v to. Če potegnemo črto, če bi države spoštovale to, kar bi morale početi že sedaj, ne bi potrebovali 300 predlogov sprememb. Torej, države članice bi morale samo spoštovati to, kar že imamo. Ni treba, da dodajamo še kaj. Potem, digitalni tahografi. Še enkrat, vem, da to zveni zelo lepo, ampak vedeti moramo, da predstavljate tudi veliko stroškovno breme. Imamo veliko majhnih podjetij, predvsem cestnih prevoznikov. Ni veliko velikih podjetij, zato si moramo pogledati stroške. Podpiramo to, da bi obstajala prosta uporaba satelitskih sistemov, seveda to mora veljati. Ne smemo pa pozabiti, da tahografi merijo čas vožnje. To je njihova naloga. Tahograf ni zamišljen zato, da bi počel druge stvari, zato si moramo priklicati ponovno v spomin, kaj naj bi tahograf sploh počel. Kar zadeva dokumente, ne podpiramo združitve različnih dokumentov, zato ker imajo različne države različne dokumente za ugotavljanje istovetnosti osebe. In dokument, ki ga nekdo uporablja za delo, če je to povezano z dokumentom za osebno uporabo, potem se lahko znajdejo v grozni situaciji, ko jim bodo oduzeli dokumente, ki jim ne bodo omogočili, da recimo peljejo otroke v šolo ali kaj podobnega. Tako da se nam to ne zdi potrebno. Kar pa zadeva kilometre oziroma milje, menimo, da je maksimum 100. 50 km 50 ali 100, se nam zdi, da je veliko prekratka razdalja. Torej, poročevalka mislim, da je imela zelo zahtevno delo, ampak mislim, da zadeva s temi stotinami predlogov sprememb postaja preveč zapletena. Zato se mi zdi, da se moramo vrniti na izhodiščeno vprašanje, kaj je namen te razprave, kaj želimo doseči z njo. Vemo, da si želimo dobre standarde varnosti, da bodo vozniki dobro opravljali svoje delo, da bodo vsi prevzemali odgovornost in da imamo tudi ustrezne postopke izvrševanja zakonodaje. Vem, da je tudi nekaj črnih luken, vendar jih je treba ustrezno sanirati. Torej, hvala lepa poročevalke, ampak par zadev je še, ki jih moramo rešiti. Ne govorim samo o svojem imenu, več je držav ki si želijo nekega splošnega um, pristopa in ne želimo zadev pretirano zapletati. Hvala lepa. Hvala, gospod Bah. Ja, fin, ja. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sam bi se rad najprej zahvalil poročevalki za opravljeno delo. Veliko je bilo dela, veliko je predlogov sprememb, naš skupni cilj pa mora biti izboljšava sedanjega položaja in izboljšanje sodelovanja med posameznimi organi oblasti. Mislim, da je tudi poročevalka omenila ta skupni cilj. V tem trenutku se mi zdi, da nimamo dovolj kontrol. To jasno izhaja iz poročil posameznih držav očitno je, da se ne izpolnjujejo določene kvote. Bojim se, da ko bomo imeli kontrolo nadaljavo, bodo klasične kontrole praktično odpadle. Ampak dejstvo je, da to služi tudi odpravi tehničnih pomankljivosti. Veliko je prevoznih sredstev, ki se vozijo z tehničnimi pomankljivostmi, z tovorom, ki ni ustrezno zavarovan. Tako da imam pomankljivosti, da bi te m, mm, dodatne kontrole potem odpadle. Na to moramo biti zelo pozorni. Druga točka. Področje uporabe. Ne bom se ponovno spuščal v vprašanje časa kontrol, ampak mislim, da potrebujemo dejansko tudi nek okvir za manjše prevoznike. Pogosto ugotavljamo, da tu pravzaprav ni mm, nobenih možnosti, da bi nadzorovali čas vožnje in zato je tu potrebna izboljšava. Nasplošno se strinjam z opravljenim delom in tudi z pripombami, ki sem jih omenil že prej v prvem krogu. Gospa Jajla Sender. Hvala lepa. Najprej se želim zahvaliti gospeti Kau za opravljeno delo. Gre za zelo zapleteno delo. Tudi nekateri kolegi si želijo doseči kar najmanj in morda bi v tem kontekstu ponovno pogledali celotno vprašanje, upoštevaje seveda tudi kompleksnost celotne tematike. Nekateri kolegi so že povedali svoje mnenje. Naj povem svoje še jaz. Mislim, da ne smemo imeti v mislih samo predloga komisije, ki govori o stotih kilometrih radijusa. Že 50 kilometrov kot je bilo to na začetku, je pomenilo možnost za nelojalno konkurenco, za zlorabo in to ima zelo jasen učinek. V moji domovini smo to nedvomno zapazili in ugotovili, da to tudi vpliva na cestno prometno varnost. Namreč izjeme za potovanje 50 km v primerjavi s tistimi ki so daljša in kjer velja obveznost tahografa, torej tu se odpirajo tudi varnostna vprašanja. Po mojem mnenju bi zato tega predloga ne smeli podpreti. Dejstvo je, da v končni fazi se potem zgodi tako, da smo hoteli preprečiti zlorabo, potem pa se zavemo, da z vsemi temi izjemami, kilometr tu, kilometr tam, v končni fazi pridemo v situacijo, ko te določbe pravzaprav nimajo več pravega smisla. In prvotni namen, da bi se izognili nesrečem, tu izgubi svoj pomen. <clears throat> Okay, thank you, chairman. Um, well, I, I think there's a couple of Našo oceno predloga in predlogov sprememb eh, pravzaprav utemeljujejo na par točkah. Sorazmernost je tu pomembna, namreč sorazmernost je zelo pomembna. Potrebujemo standarde za varnost, vendar pri tem ne smemo uvajati pretirano visokih stroškov za predstavnike industrije, kajti ti stroški se bodo v končni fazi nedvomno prenesli na potrošnike. Drugič, prožnost. Kje se bodo uporabljali tahografi? Kako se bomo lotili izvedbe? Par stvari je skratka, ki sem jih vključil tudi v svoje predloge sprememb. Najprej zaznavanje nadaljavo. Kot rečeno, mislim, da bi morali biti proti temu. In sicer zaradi tega, ker se to do neke mere lahko uporablja kot orodje velikega brata, torej vprašanje zasebnosti. Ampak tu gre še za nekaj več. Namreč nihče ne pove, kakšni so tehnični standardi, kako se bo to izvajalo, kakšni bodo stroški za to, da se bo to uvedlo. Stroški bodo verjetno relativno visoki in se bodo preko industrije prenesli na potrošnike. Potem pa še vozniška dovoljenja in združitev tega za kartico, ki se nanaša na tahografe. Sam sem proti temu. Gospa Foster je omenila vprašanje zasebnosti. Če ima nekdo vozniško dovoljenje, ima lahko dovoljene za različne kategorije, pa je vse zapisano v enem samem dovoljenju. Zato je nepošteno, da se zahteva nek združen dokument. Še več, to je lahko zelo pomembno pri kršitvi zasebnosti posameznika in sam sem zelo proti temu. Tretje, gospod predsednik, pa je vprašanje izvedbe. Sam mislim, da bi to morali prepustiti državam članicam. Države članice poznajo in zelo dobro vedo, kakšne so kršitve teh predpisov, do katerih prihaja. Ne gre za enotne rešitve za vse. Pri nas, recimo, imamo zelo dobro urejeno cestno prometna pravila. spomnil sem se, kaj smo hoteli narediti na področju čezmejnega sodelovanja pri relativno enostavnih vprašanjih, recimo prevelika hitrost, napačno parkiranje in dejstvo je, da če želimo govoriti o čezmejnem uveljavljanju, potem moramo poskrbeti predvsem za to, da bo recimo v prometnih nesrečah laže preganjati tiste storilce, ki prihajajo iz drugih držav. Moram reči, da tista razprava, po mojem mnenju, ne govori v prid vse evropskemu sistemu. Mislim, da države članice same poznajo kazni, ki jih želijo izreči za posamezne kršitve, eh, tu pa se predlagajo nekateri drakonski ukrepi, To je pristop od zgore na vzdolj, namesto tega, da bi državam članicam dovolili, da v skladu s svojimi ustavnimi predpisi organizirajo svoj sistem. Mislim, da bi potrebovali širši pristop. Naj omenim tudi več transporta na podeželju in tu se pojavi vprašanje razdalj. Če govorimo o tovornjakih, avtobusih in če bodo uvedene te zelo nizke meje, potem bo to še dodajalo stroške. Ni nujno, da bodo te storitve varnejše. Ne, samo še enkrat bomo uvedli dodatno upravno breme. To so torej moja nasprotovanja in moja stališča glede predlogov sprememb, gospod predsednik. In mislim, da moramo to upoštevati tudi pri glasovanju. Gospod Groš. Danke, Hvala lepa, gospod predsednik. Če si pogledamo stanje v mednarodnem prometu po cestah, vidimo, da je v 90 odstotkih zadeva rešena primerno, v desetih primerih pa ne. In zdi se mi, da je zelo pomembno, da teh deset odstotkov zmanjšano oziroma da te sankcioniramo, ne pa da šikaniramo tistih 90 odstotkov, ki delajo vse pravilno. Da bi zmanjšali ta odstotek, teh 10 odstotkov, se mi zdi, da bi potrebovali nek evropski prometni prostor. To je nasprotju s tem, kar je povedal Filip, da vsi urejamo zadeve doma, to je jasno. Ampak v mednarodnem prometu je treba vedeti, katera pravila veljajo v drugih državah. In tu je svet naš partner. In občutek imam, da veliko ljudi v svetu razmišlja podobno kot Philip Bradburn. Vsi razmišljajo samo v domačih okvirih, nihče pa iznad teh okvirov. To se nanaša tudi na kontrole in tudi na samo izvedbo. Če danes Še vedno nekatere države niso v stanju, da bi ustrezno nadzorovali prvo generacijo tahografov, potem se mi zdi povsem neprimerno, da zdaj govorimo o naslednji generaciji. Obstajati mora obveza. Če nekaj želimo na evropski ravni, potem je to treba doseči in treba je imeti ustrezne kadre, ki to počnejo. Na ta način bomo tudi lahko dokazali, vse napake, ki se pojavljajo pri tistih desetih odstotkov. Tukaj gre za vse podatke, ki jih že sedaj imamo. Torej, mislim, da lahko že sedaj ugotovimo, ali se je kaj spremenilo pri tahografu ali ne. Skratka, po mojem mnenju bi se morali naučiti nekaj iz preteklosti, zato je moj predlog, da ne bi imeli digitalnega tahografa. Po mojem mnenju se mi zdi, da bi bilo zelo slabo, če bi imeli različne oblike tahografov na trgu. To je zelo slabo in mislim, da tudi za samo panogo to ni dobro. Zato moj predlog, to naj bo podlaga za razpravo, mislim, da bi v določenem trenutku, ko neko podjetje želi izvajati prevoz, lahko to počne samo z najsodobnejšo tehniko. In do recimo leta 2000. 20. In če vemo, da je življenska doba vozil med 5 in 16 leti, naj bo rok 2020 in potem bomo rekli, od takrat dalje morajo vsa vozila voziti vsaj z digitalnim tahografom. Kar zadeva roke, dejstvo je, da zakonodaja že nekaj časa predpisuje tahografe, pa se to še vedno ne dogaja. In zato mislim, da bi komisija morala imeti možnost podaljšanja, zato da se ne bi znašli ponovno v situaciji, ko po mojem mnenju zadeva nima več smisla. Mislim, da moramo izvajati pritisk, kajti tehnologija in tehnološki razvoj je tudi za Evropo zelo pomembno. Torej, pritisk po eni strani in prožnost na drugi strani. Sveda se tahografi lahko uporabljajo tudi v druge namene. Danes imamo sodoben management in logistiko, lahko sledimo tovoru, lahko veliko bolj koherentno načrtujemo, tudi te poti moramo pustiti odprte, ne smemo si zapirati vrat. Sam prihajam z mejnega območja in moram reči, da se mi zdi absurdno, ko vidim, da imamo ogromno izjem. Sam se vozim v krogu 20 km, pa moram spoštovati tri različne zakonodaje. V Nemčiji ne potrebujem določene opreme, v Nizozemskem ja in podobno že kar zadeva recimo luči. Zato se mi zdi, da bi morali ljudem, ki se ukvarjajo z prometom, moramo jim omogočiti, vendar po drugi strani zahtevati določene, mm, določena pravila. Kar pa zadeva te omejitve 50, 150 km. Jaz sem v desetih kilometrih že na nizozemskem. Kaj ne počnem s temi kilometri? Odvisno je, če živim ob meji, je pač tako. Zato lepo prosim, razmislimo skupaj. Namreč, če želimo ustvariti evropski prostor, potem moramo izjeme zreducirati na minimum. Po drugi strani pa moramo imeti pred očmi, kaj želimo. Želimo regulirati tiste, za katere predstavljajo prevozna sredstva glavni vir dohodka. Thank you. Žorž, lahko ti povem, da smo imeli zelo dolge razprave glede treh ton in pol. Sam ne vidim nobene težave, sam sem vedno dejal, da morajo najstrožja pravila veljati nad tremi tonami in pol. Najhujše nesreče pa se zgodijo pri vozilih pod tremi tonami in pol in to je treba vzeti na znanje. Že tri leta se ukvarjamo s tem velikostnim redom in tudi s socialnimi partnerji sem se pogovarjal, tudi glede delovnega časa. Poglejte si, kaj se dogaja, kaj ti sicer ne boste nič naredili za socialno politiko. Menim, da bi morali narediti več. Sedanje stanje je po mojem absurdno. Zato mislim, da se moramo učiti iz napak iz preteklosti, razmišljati tudi čezmejni pristop. Mislim, da moramo narediti uslugo panogi, sami, samim subjektom in s tem bi se tudi zahvalil poročevalki. Mislim, da se je zelo dobro poglobila v to temo in pripričan sem, da bomo uspeli poiskati zelo dobre kompromisne rešitve, ker se mi zdi, da je tudi zelo odprta za pogovor z različnimi političnimi skupinami. Gospod Elka Dravi. Hvala lepa. Najprej zahvala poročevalki. Hvala lepa za upravljeno delo. Pripričan sem, da bomo uspeli na koncu dobiti dober končni dokument. V naši politični skupini nam je jasno, da mora postopno odpiranje cestno-prometnega prevoza iti z roko v roki z ustreznimi varnostnimi standardi. In prva stvar, ki bi jo povedal, je uporaba tehnologije, ki nam je na voljo na optimalen način. Digitalni tahograf, na primer, najbolj največja novost, to je treba izkoristiti v večji meri in ne vidim, zakaj bi tega ne uporabljali. Kar nekaj pripomb. Prvič, komunikacija na daljavo. V prihodnje kontrolorjem in inšpektorjem ne bo potrebno ustavljati vozil na cesti, pač pa bodo lahko preverjali vozila med samim gibanjem. In to je prednost inšpektorjev, ker bodo lahko izvedli večje število inšpekcijskih pregledov. Bo pa to prednost tudi za prevoznike same, ki mm, bodo zapravili veliko manj časa, ko bodo morali čakati ob cesti. Skratka, ne bi se smeli omejiti samo na to, ali se je tahograf primirno uporabljal. Morali biti še dlje. Tu so še nekatere druge naloge, ki se nanašajo na čas dela, čas počitka. Potem druga točka. In sicer gre za možnost satelitskega sledenja To bi morali povezati z digitalnim tahografom. Torej ne gre samo za čas dela in čas počitka, pač pa tudi za pravila kabotaže. In morali bi beležiti ne samo začetni in končni čas, pač pa bi si morali pogledati tudi druge lokacije, ki so bile obiskane tekom dneva. In potem bi lahko dejansko spoštovali oziroma previrali spoštovanje pravil kabotaže. Druga stvar, ki bi jo rad omenil, pa se nanaša na odgovornost družb v zvezi z goljufijami, torej kršitvami. V predlogu komisije imamo zelo pomembno določbo, ki pravi, da mora biti družba odgovorna za kršitve, ne voznik, tako kot to velja sedaj. Mnogi kolegi, liberalci in iz EPP-ja želijo to nekako razvodeniti ali povsem odstraniti. Meni pa se zdi zelo pomembno. In še ob koncu področje uporabe. Mislim, da potrebujemo čim manj izjem. Nekateri kolegi so to že omenili. 50 km je precejšna razdalja za mnoge države. Menim, da če bi to povečali na 150-250, bi to bilo povsem nesorazmerno. In ob koncu, kot je dejal eh, kolega Groš, kaj bomo naredili z eh, vozili pod 3,5 tonami, ko smo poročevalka, veste, da sem jaz ena od tistih, ki želi odpreti možnost, da se vključijo vsa komercialna vozila, tudi tista pod 3,5 tonami. Mislim, da se bomo v to morali resno poglobiti. Ne gre samo za to uredbo tudi drugot se da to urediti. Tukaj gre za vprašanje, kaj je bilo prej, kura ali jajce. Ampak morda lahko komisiji zastavimo konkretno vprašanje in rečemo, da bi to morali razširiti tudi na druge oblike zakonodaje. You, Gospod Kalamicas. Hvala lepa, gospe Tikao in tudi desetim ostalim poslancem, ki so dali svoj prispevek. Zelo zanimiva razprava. Namreč skupaj si prizadevamo, da bi finalizirali dobro opravljeno delo. Mislim, da je število amandmajev impresivno. 342 jih je po mojem. Morda še kakšen manjka. Kar zadeva mene, je to znak, da odbor zelo dobro ve, kaj pomeni tahograf in da igra ključno vlogo na mnogih področjih. Na področju poštene konkurence in zato bi dejal, da nekateri vidiki, ki morda izgledajo kot upravno breme, tu niso. Dejstvo je, da so nekateri elementi potrebni za preprečevanje nelojalne konkurence. Potem je to. In ko govorimo tudi o socialnih pogojih, moramo zagotoviti, da bodo pogoji dela ljudi v tej panogi spoštovani. Po drugi strani pa je tukaj še nekaj. Gre za sistem GNSS in na ta način gremo dejansko lahko še dlje od samo špioniranja vozil. Dejansko lahko ljudem v podjetjih pomagamo pri boljši logistiki. Ti dodatni elementi niso mišljeni samo za kontrolo socialnih predpisov. To je lahko zelo koristen element za to, da ljudje lahko počno precej koristne stvari. Če dovolite, bi skušal kategorizirati amandmaje. Nekateri presegajo področje uporabe tega dokumenta, morda to prihranimo za drugič. Drugi so bolj relevantni. Če začnemo s prvo točko, omenil bi pet pomembnih področji. Eno od teh področji je vse tisto, kar se nanaša na pospešitev začetka uporabe novih tahografov 24 mesecev po sprejetju specifikacij. To je predlog sveta. Se mi zdi dober predlog. Potem naslednji pomemben element je usposabljanje ljudi, ki se bodo okvarjali z izvajanjem te zakonodaje in ideja o evropskem certifikacijskem postopku je zelo korisna, vendar pa ne smemo pretizavati. Zato harmonizacija izpitov gre po mojem mnenju predaleč. Tu bi morali prepustiti nacionalnim organom. In mislim, da bi uslužbenci, kontrolni uslužbenci lahko na drugačen način izkazali svojo sposobnost. Potem seznam hujših kršitev. Mislim, da bi to lahko pripeljalo do resnih sankcij, to je zelo koristno. Potem, komunikacija nadaljavo. Pomembno je, da se podatki pošiljajo ne samo o dejavnosti voznika, ampak nekaj je omenil gospod Bradburn, namreč tega elementa ne bomo uporabljali zato, da bomo ljudi kaznovali, v Nemčiji recimo, imate interakcijo s to opremo in če ugotovite, da je nekaj narobe, potem ustavite samo tista vozila na naslednjem parkirišču, ki so kršila. Torej, to uporabljate ne za druge namene, tako da lahko delovanje celotnega sistema bistveno izboljšamo. In potem še delegirani akti. Seveda se zauzemamo za to, kar je povedala poročevalka, nekoliko naskrbi, da bi preveč besedila iz priloge vključili v glavnino besedila, kar bi potem bilo težko poiskati ravnovesje. Skratka, pogledati moramo, kaj naj ostane v prilogi in lahko kasneje izboljšamo v okviru tehničnega napredka. Par vprašanj je še tu, ki so sicer pomembna, vendar jih lahko pustimo za kasneje. Nekdo je to že omenil in sicer gre za vključevanje senzorjev. Danes menimo, da ne moremo biti tehnično gledano še tako zelo prepričani, da lahko način gibanja vključimo v tahografe in da imamo to lahko že v vozilu samem. Tu potrebujemo še določen tehnični napredek. Kar pa zadeva težo in dimenzije, je to predlog, ki ga bomo dali um, naslednje leto. Če sem natančnejši, gre bolj za dimenzije kot za težo. Govore je o aerodinamiki in podobnih vprašanjih. In potem bomo lahko videli v javnih posvetovanjih, ki so bila že zaključena, kako se to da narediti. Skratka, to je element, ki se nanaša na izvajanje že obstoječih pravil. Potem GNSS na tahografih za pravila o kabotaži. Mislim, da bi bilo preveč, če bi to urejali v tem delu besedila. Še par drugih stvari je, kjer gre morda za pretirano urejanje in sicer gre za uporabo kontrolnih uslužbencev. Mislim, da tu ne smemo iti predaleč. Prav tako bi se morali izogibati. Namreč obstajajo določeni predlogi sprememb. Morda sem jih sam napačno bral. Recimo 136, 137 in 300. Tu se zdi, da nekako tahografe uporabljamo za to, da spreminjamo socialne predpise, da nekako vnašamo spremembe skozi stranska vrata. Temu se moramo izogniti. In veliko je bilo razprave glede združevanja različnih dokumentov. Evropski nadzornik za varstvo podatkov nas je posvaril, da je dejansko potrebno najprej obravnavati vprašanje zasebnosti, tako da bi to morali najprej obravnavati. Mislim, da sem s tem odgovoril na večino vprašanj, žal ne na vsa, namreč deset poslancev se je oglasilo z veliko temami, ampak želim se zahvaliti poročevalki in poročevalcem v senci, ker eh, skupaj zelo dobro sodelujemo, zato da bomo v končni fazi dobili ustrezno besedilo moram priznati tudi to, da je tudi svet dosegel precejšen napredek. Če vzamemo to slavno vprašanje izjem, na svetu je potekala razprava tudi o nekaterih elementih, o katerih ste govorili tu. Končni kompromis 100 km se mi zdi dober. In mislim, da ni potrebno, da gremo dlje od tega. Namreč analize, ki smo jih opravili, kažejo, da bi če bi se tako odločili, sploh ne potrebovali tahografov. Podobno velja za vozila pod 3,5 tonami. Vidimo torej, da je že prišlo do zbliževanja mnen. Nekatere izboljšave so že vključene v teh eh, predlogih sprememb. Videti moramo le, kako bomo nekako uspeli skombinirati teh 342 predlogov sprememb, da na koncu dobimo čim boljšo rešitev. Hvala. Kalamicos. Najlepša hvala, gospod Kalamicos. Gospa Tikao, želite vi še karkoli dodati? Ja. Eh, hvala, gospod predsednik. Naj poudarim, da. Vsi tudi mi želimo eh, hitrega dogovora z svetom, vendar ne za kakršno koli ceno. Zelo pomembno je, da tudi svet po svoji strani eh, naredi korak bližje k stališču parlamenta. Naprimer, za parlament so, je, eh, obstajajo pomembne zadeve, kot so naprimer vprašanje izobraževanja oziroma navodilo nadzornikom, potem eh, sprejem. Eh, potrebnih naprav za uh, tiste, ki izvajajo nadzor. Kar pa zadeva delegirane akte, zavedam se, da, se, da si svet želi uporabo uh, teh aktov pri izvajanju. Tukaj ne moremo uh, nič konkretnega reči. Kar uh, zadeva delegirane akte, pa smo preučili mnenje komisije in imamo svoje stališče. Glede um, prilog, če preveč prenesemo iz prilog v samo besedilo uredbe, potem bomo uh, mogoče porušili ravnovesje. Naj vas samo opomnim. Na svetu smo, eh, so dosegli uh, kompromis, da se popolnoma črtajo priloge. Ne smemo pa pozabiti, da se eh, na ta način še bolj omejuje mandat Evropske komisije. Delegirani akti naj bi eh, zmanjšali stroške za prevoznike in nadzornike. Določeni elementi vendarle obstajajo v prilogih in so za nas pomembne in jih je prav gotovo treba vključiti v besedilo same uredbe. Delegirani akti v tem primeru pa bi imeli bolj omejen mandat. Kar eh, zadeva registracijo oziroma beleženje teže in hitrosti, eh, preseganje dovoljenja hitroste pa tudi dovoljenje teže, eh, določene vozila so pretežka in to seveda vodi v večje število cestnih nesreč. Zaradi tega um, ne, da nasprotujemo um, beleženju teh elementov, vendarle bi prosila komisijo, da uh, stopi v stik z našim raziskovalnim centrom, tako da se ugotovijo um, možnosti tehničnega izvajanja v namestitve senzorjev za težo. Potem je kar nekaj predlogov sprememb o izjemah. Sama bi eh, zmanjšala število izjem na minimum. Kot so rekli drugi kolegi, pa se moramo zavedati še nekaj nečesa, kar je pomembno. Gre za uh, uredbo, ki ureja uh, delovanje profesionalnih voznikov, pa tudi drugih voznikov, ki so udeleženi v prometu, čeprav to ni njihova glavna dejavnost. V vseh teh primerjih eh, se moramo zavedati varnost in to je najpomembnejši vidik. Razen tega bi še spomnila na vprašanje, voznikovega uh, dovoljenja in povezave z um, prometnim do, uh, vozniškim dovoljenjem. Uh, tukaj uh, mislim, da gremo v pravo smer in iščemo skupno rešitev. Pripravljeno bo k malu besedilo, razdelila ga bom med vami. Uh, in upam, da bomo dejansko prišli do bolj enostavnega besedila, ki bo bolj razumljivo. Obstaja, ostaja vprašanje sankcij. V besedilu uredbe se predvidevajo sankcije, uh, vendar te določbe uh, so prisotne, ker obstajajo različne uredbe, različni zakonodajni akti, ki urejajo sankcije za uporabo digitalnih tahografov. Pa seveda tudi se navezujejo na eh, socialno zakonodajo. Zelo eh, težko, glede na te. Eh, Doložbe že obstajajo, je bilo sedaj ne govoriti o sankcijah. In tukaj bi se ustavila, gospod predsednik. Še enkrat eh, se kolegicam in kolegom zahvaljujem za vse vložene predloge sprememb. Prepričana sem, da če bomo dobro sodelovali, bomo prišli do dobre rešitve, pripravili bomo bolj korisno, bolj enostavno, bolj berljivo besedilo in istočasno se moramo izogibati nepotrebnim komplikacijam in eh, poenostaviti moramo življenje za voznike ter prevoznike. Vol Najlepše hvala. Glasovali bomo 30. Eh, in 31. maja, takrat imamo sejo in takrat, eh, do takrat se lahko poročevalka in poročevalci v senci eh, dogovorijo glede kompromisla. Gospod Groš. Rad bi prosil za to, da nam sporočite oziroma da nam uslezne službe sporočijo, kateri predlogi sprememb so nedopustni, ker je to zelo pomembno za izpogajanje tako imenovanih kompromisnih rešitev. Obstaja seznam, ki ga ravno kar berem, od sprejemljivosti in nesprejemljivosti. Lahko na hitro to pregledamo. Gospa Meissner 314 36. Gospod Feber, 3 na 3, 3 na 5, 3 na 6, 3 na 7, 300, gospod Kop in 269, 267, eh, gospod Kumar in 304, gospod Zeller. Eh, zakaj gledam te predloge sprememb? Eh, zaradi tega, ker so te amadmani, ki gredo dlje od področje uporabe uredbe o tahografih in gre za uredbo o tahografih, ne pa o recimo pogojih za delo voznikov. Torej, to so te eh, predlogi sprememb, ki so nespremljivi ali naj bi bili, sam se še nisem odločil. Eh, to bom pa naredil takoj, ko bo mogoče in vam sporočil. Hvala. Eh, moram se posvetovati še z drugimi. Dobro, hvala. In ali lahko sedaj nadaljujemo z sestankom koordinatorjev? Zato vas eh, prosim vse, ki naj tukaj ne bi bili, da zapustite dvorano, da lahko začnemo z sestankom koordinatorjev. Hvala.